naši na spletni strani plenarnega zasedanja, če do konca zasedanja ne bo prišlo do ugovora. Sedem pravnih aktov sem podpisal skupaj z člani predsedstva, ki so bili sprejeti v zakonodajnem postopku, naslovi bodo objavljeni v zapisniku te seje. Ja, Zdaj pa.